Želel bi sedaj eh, še eh, nekaj povedati in sicer eh, skladno s členom 217 odstavkom 4 vas obveščam, da ni prišlo do nobene porošnje, da bi prišlo do glasovanja glede popravka napak in zato te popravke lahko sprememo kot potrjene. Sedaj nadaljujemo z naslednjo točko in sicer gre.